Okay, colleagues, thank you. Please take your seats. Spoštovani kolegi, dajmo začeti. Dobrodošli na ustanovni seji odbora Libe. Danes bomo izvolili predsednika in podpredsednike odbora Libe. Ime mi je Claude Moraš in sem začasni predsedujoči odboru Libe. V čast mi je, da lahko tudi danes predsedujem temu sestanku. Seja je odprta. Za nove člani, ki so se nam šele pridružili, ne povem, da je odbor Libe izjemen odbor. Povedal bom nekaj besed, zato da se boste vsi posedli in da lahko začnemo. To bo ta dolgočasni del sestanka. To so moje dobro znane tehnike. Pogrešali jih boste, pogrešali boste mene. Čez nekaj tednov boste ugotovili, zakaj sem se posloževal teh tehnik. Veliko ljudi mi je že povedalo, da izgledam veliko boljše, veliko bolj sproščeno in morda je to uh, zaradi tega, kar se do bo dogajalo danes popovdne. Veseli me, da vas vse spet vidim, za nove člane pa naj povem naslednje. Gre za izjemen odbor, dobro ste izbrali, ko ste se odločili za članstvo v tem odboru. Ob koncu prejšnjega mandata je bil to zakonodajno gledano najbolj aktiven odbor. Obravnavamo najpomembnejša vprašanja, ki vplivajo na Evropsko unijo. Če tega še ne veste, boste to kmalo izvedeli v času delovanja v tem odboru. Obstoječi člani to eh, že vedo, in to priložnost bi rad izkoristil, da se zahvalim vsem članom, no, skoraj vsem. Spomnil sem se, da me nekateri člani odbora ne marajo, ampak eh, skoraj vsem članom bi se rad zahvalil. Je pa res, da je, ta, eh, da je to dvostranski odnos. Če ti je nekdo všeč ali ne, in tukaj potrebujemo tudi soglasje, kot smo se naučili. Rad bi se torej zahvalil vsem poslancem, s katerimi sem sodeloval v zadnjih petih letih. Bilo mi je v veliko čast. Morda mislite, da sem pretiraval, ampak eh, ko boste zaključili ta naslednji petletni mandat v tem odboru, boste upam, da vsi ugotovili, da je bila to res izjemna izkušnja. Rad bi se zahvalil tudi vsem zaposlenim v administraciji in tudi sekretarjatu tega odbora izjemno veliko truda vlagajo v svoje delo. Mislim, da večina poslancev to tudi ve. Zaploskajmo jim. We asked, we, um, the... Ob koncu prejšnjega mandata so nas uh, prosili, da zaključimo določene zakonodajne postopke v veliki, veliki količini. Mislim, da še noben drugi odbor ni imel toliko dela naenkrat, poleg tega so bili to zelo politično občutljivi in tudi emocionalno občutljivi dosjeji. Zahvaljujem se vsem, ki so bili vključeni, zahvaljujem se vsem, ki so se ponovno odločili za članstvo v odboru Libe in tudi novim članom. Vsem skupaj želim veliko uspeha. Prebral sem seznam članov, ki so se pridružili temu odboru in vidim, da je med nami veliko ljudi z različnimi znanji in izkušnjami. To me sploh ne preseneča. In prepričan sem, da je pred nami zelo zanimivih pet let in da bomo v tem času veliko dosegli, sploh glede na to, kateri člani so se odločili za članstvo v tem odboru. Hvala vsem, da ste mi prisluhnili, sedaj pa se lahko lotimo današnjega dnevnega reda. Rad bi vas spomnil na to, da bomo sedaj ustanovili predsedstvo odbora, izvolili bomo predsednika in štiri podpredsednike v skladu z pravilom 213 v poslovniku. Najprej bomo izvolili predsednika, potem pa podpredsednike. Prosim, da vsi preverite, če imate glasovne eh, kartice, namreč glasovali bomo elektronsko. Če kdo v tem trenutku nima glasovalne kartice, lahko prosim kar takoj priznate, da se je to zgodilo. V tem odboru smo ponavadi iskreni, tako je namreč najlažje. Imajo vsi redni člani svoje glasovalne kartice, ste jih utaknili v glasovalno napravo. Meni bodo kartico prinesli čez dve minutki. Ja, to smo že slišali, vse izgovore smo že slišali. Čez štiri minute vam jo bodo morda res prinesli. Poznamo te izgovore. Preden glasujemo, moramo preveriti, ali ste dobili kartico. V skladu s pravilom 209 skozi 7 poslovnika moram sedaj oznaniti, kateri nadomestni člani lahko glasujejo. Prebral bom seznam. To moram storiti, tako da se opravičujem. Veso. Nadomestni člani, ki lahko danes glasujejo, so naslednji. Come for the Libe Za ELS je to Lora Vincenze, ki nadomešča Mareša Bogdana, potem Beate Kemper, ki nadomešča Patrika Džakeja, Robert Rus, ki nadomešča Jorgija Vilabla, Aleksandr Vondra, ki nadomešča Johima Stanislava Prazinskija, Zaguje Ansofi Palatije, ki nadomešča Hernanda Pereja. To so torej nadomestni člani, ki lahko glasujejo na mesto rednih članov danes. Pojasnil bi tudi, da morajo politične skupine obvestiti predsednika, če se seznam eh, nadomestnih članov, ki glasujejo, spremeni v času glasovanja. Tako sedaj pa glasovanje o predsedniku odbora Libe. Najprej moramo preveriti eh, sklepčnost. Več kot 17 članov je prisotnih in zato smo torej sklepčni in lahko nadaljujemo z glasovanjem. Sedaj pa me zanima, ali imamo kakšen predlog za kandidata za predsednika. Gospa Sipel, izvolite. Hvala lepa, Klod. V veselje in čast mi je, da lahko v imenu SND predlagam bivšega predsednika tega odbora. Juan Fernando Lopes Aguilar, eh, predlagamo ga za predsednika odbora. Najlepša hvala, Birgit. Imamo torej kandidata, gospod Juan Fernando Lopes Aguilar. Ali želi še kdo drug predlagati? Ne bi rad tukaj eh, nikogar mučil. Enega kandidata imamo, to je Juan Fernando Lopes Aguilar. Še kdo drug želi koga predlagati? Gospod Bej. Hvala, gospod predsednik. Današnji, današnja seja je namenjena temu, da se oblikuje predsedstvo našega odbora. Po Dontovem sistemu naša skupina ne more imenovati kandidata, si pa želimo kot skupina, da ta odbor ne bi bil odbor za državljanske svoboščine, temveč odbor za priseljevanje in državljanske svoboščine. Namreč priseljevanje je vprašanje, ki močno zadeva tudi naše državljane. Mislim, da bi morali natančno opredeliti prednostne naloge, da se bomo lahko na nje tudi ustrezno odzivali. Prav, torej samo enega kandidata imamo, še kdo drug želi predlagati kakšnega kandidata? Ne, Spoštovani kolegi, v tem primeru eh, lahko glasujemo, to moram povedati, če kdo to zahteva, drugače pa lahko. Oziroma, se upravičujem, najprej moram kandidata še vprašati. Kot rečeno, to je odbor Libe, zato vas moramo vprašati, ali se v celoti strinjate s vašo kandidaturo. Hvan. Da, seveda, veliko čast mi bo. Ste dobro premislili? Torej, mi smo poseben odbor, zato sem moral to res vprašati. Juan, veliko veselje mi je, da ste sprejeli to kandidaturo in le malo poslancev je, ki imajo toliko izkušenj, da bi lahko prevzeli to, ta položaj. Kot bivši predsednik in eh, kot eh, minister vaše države eh, boste gotovo odlično prevzeli to funkcijo. Sedaj pa ga potrdimo s ploskanjem. Um, v veliko veselje mi je, da naznanjem, da je Juan Fernando López Aguilar potrjen kot predsednik odbora s ploskanjem. Sedaj pa, Juan, te prosim, če prevzameš svoj položaj kot predsednik odbora Libe. Good afternoon, everybody, and first. Lep pozdrav vsem skupaj. Za začetek bi se rad vsem skupaj najlepše zahvalil. Iz srca se vam zahvaljujem. Namreč v veliko čast mi je, da sem spet predsednik odbora Libe. To funkcijo sem že enkrat držal, leta 2009. Sem ugotovil, da je to najbolj aktiven odbor v Evropskem parlamentu. Tukaj je največ dela in tudi eh, razpon različnih vprašanj je najbolj širok. Mi smo zakonodajalni organ in eh, pripravljamo pomembne zakonodajne predloge. Kot rečeno, ta odbor je res eh, izjemno zanimiv. Za dolgoletne člane in tudi za tiste novo izvoljene naj povem, da boste kmalo ugotovili, da je to zelo, zelo zanimiv odbor. Pri nas se boste srečevali z najtežjimi političnimi vprašanji, pa seveda tudi z tehničnimi vprašanji. Za vprašanji, ki bodo pogosto zelo zahtevna na različne, na različne načine. Veliko čast mi je bilo, da sem že predsedoval v eh, tem odboru. Veliko čast mi je bilo, da me je nadomestil Klod Moraješ, evropski poslanec, ki ga zelo spoštujem in ki ima še daljši stalež kot jaz v tem parlamentu. Klod, upam, da boš še mnogo let poslanec tukaj. Veliko veselje mi je, da si član tega odbora in sedaj mi je ponovno v čast, da lahko nadomestim Kloda. Veselim se dela, ki nas čaka. Ta novi začetek je vedno zelo zanimiv, konstruktivno se bomo lotili dela. in lahko vam samo obljubim, da eh, bom čim boljše vodil ta odbor, da vas bom čim bolje predstavljal na svetu eh, za pravosodje in notranje zadeve. Torej, tudi izven Evropskega parlamenta vas bom, kolikor je v moji moči, dobro predstavljal. Zauzemal se bom za pravice in pristojnosti tega odbora, predvsem, ko gre za izražanje mnen našega odbora. Namreč vsi člani tukaj se zauzemamo za temeljne pravice, za vladavino prava, za pravice državljanov, za migracije, azilne politike zunanje meje Evropske unije, varnostna vprašanja, pravosodno sodelovanje tako pri civilnih, kot tudi pri kaznjivih dejanjih. Potem pa je tukaj še policijska zaščita pri resnih čezmejnih zakoni, eh, zločinih. Zelo, zelo zanimive teme, kot rečeno, in veliko veselje mi bo, da bom tukaj iz predsedniškega mesta lahko opravljal vse naloge, ki jih zahteva ta zelo pomemben odbor. Tako sedaj pa nadaljujemo. V skladu z dnevnim redom te ustanovne seje odbora Libe. Kot veste, v skladu s pravilom 213 nadaljujemo z glasovanjem o štirih podpredsednikih. Tukaj bomo uporabili vedno enak postopek. Najprej moramo preveriti, da imamo kandidata za vsako mesto podpredsednika. Najprej mesto prvega podpredsednika, Zanima, torej prvo preverimo, da smo sklepčni, da je torej tukaj dovolj rednih članov in nadomestnih članov, da lahko glasujemo. Tako, sklepčni smo, sedaj pa glasujemo o prvem podpredsedniku odbora Libe. Najprej potrebujemo kandidata. Upam, da bo torej nekdo sedaj predlagal kandidata. Nekdo je dvignil roko. Izvolite, gospa Infeld. Hvala lepa. V imenu skupine Renew imam čast, da lahko imenujem gospod Pariso Tundua. Gospa Pagazo Ortondo je torej kandidatka z naše strani. Hvala lepa, hvala gospa Infeld. kot predsednik moram najprej preveriti, da se kandidatka strinja z imenovanjem in da je izpolnila formalne zahteve, torej izjavo o finančnih interesih ter izjavo o spoštovanju primernega vedenja. Se strinjam in sem izpolnila to. Odlično, sprejeli ste torej imenovanje. Sedaj pa me zanima, ali imamo še kakšnega kandidata, ali kdo predlaga drugega kandidata za to mesto. Zgleda, da ne, v tem primeru predlagam, da s ploskanjem potrdimo kandidatko. So, I kindly request Madame Pagasa Ortundua Tako, kolegica se mi lahko pridruži za predsedniško mizo in zasede svoj stol. Najlepša hvala in dobrodošla. The same procedure. Enak postopek velja za imenovanje drugega podpredsednika odbora Libe. Sklepčni smo, tako da lahko glasujemo. Zanima me, ali kdo predlaga kandidata. Vidim, da je nekdo dvignil roko, izvolite. Nome... Hvala, predsednik. Predlagali bi gospoda Žana Bulgaroja. Naj na kratko predstavim kolega, da boste razumeli, da ima res ogromno izkušenj, da je pravi profesionalec. Jean-Paul Garo je pravnik, bil je tudi član francoske nacionalne skupščine deset let, ukvarjal se je z uh, dosjeji in vprašanji, ki jih obravnava tudi naš odbor. Imel je različne funkcije v okviru francoskega pravosodnega sistema, bil je tudi preiskovalni sodnik, predsednik prvostopanskega sodišča, namestnik direktorja Univerze za pravo. Tem, tudi druge funkcije je imel kolega, ima številne pravosodne in parlamentarne izkušnje, zato se mi zdi, da bi lahko odlično opravljal uh, tudi funkcijo podpredsednika. Želimo si, da bi ga izvolili. Letardino. Hvala lepa, gospod Tardino, za ta predlog. Želi še kdo drug eh, predlagati kakšnega kandidata? Gospa Sipel, izvolite. Hvala lepa in čestitke, gospod predsednik. Mi bi radi predlagali kolega Petra Bertola iz eh, italijanske delegacije kot drugega podpredsednika. Je sicer novi europoslanec, ima pa veliko izkušenj z terenskim delom v Lampeduzi, kjer je deloval, kjer je delal z begunci in tudi na drugih področjih. Izpostavila bi, da je od, eden izmed poslancev, ki je dobil največje število glasov, preferenčnih glasov pri. Um, Evrop, v evropskih volitvah. Mislim, da bi bilo torej smiselno, da ga imenujemo za drugega podpredsednika, saj bo dobro opravljal svoje delo. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa Sipel. Vidim, da imamo torej dva kandidata. Želi še kdo predlagati? Ima še kdo kak predlog za tretjega kandidata? Ne, v tem primeru pa me najprej zanima, ali oba kandidata sprejmeta to nominacijo. Se strinjate s tem in ali ste izpolnili izjavi, ki jih, pot, ki jih morate izpolniti za to kandidaturo? Najprej gospod Žan-Pol Rarot, izvolite. Sprejmete kandidaturo? Da, ste tudi izpolnili vse formalne zahteve, ste izpolnili obe izjavi glede finančnih interesov in glede primernega vedenja. Da, dobro, imamo tudi drugega kandidata, kolega Bartolo, sprejmete kandidaturo. Ste tudi izpolnili izjavo o finančnih in gospodarskih interesih ter izjavo o primernem vedenju. Dva kandidata imamo, oba sta sprejela kandidaturo, kako bomo zdaj postopali. Elektronsko, torej tajno bomo glasovali, sklepam, da imate seboj glasovalne kartice. Yes. No, Tako, če imate vsi svoje glasovalne kartice, prosim, eh, pripravite se na to pomembno in odločilno glasovanje. Okay. Na kratko bi pojasnil, kako bo potekal postopek glasovanja. Kartico vtaknete v glasovalno napravo, na njej vidite tri gumbke gre za tajno glasovanje, tako da rezultati, poimenski rezultati ne bodo javni. Pritisnite pa eh, gumb, ki bo ustrezal kandidatu, ki ga želite izglasovati. Glasovali bomo po eh, abecednem redu. Prvi gumb bo za gospoda Bartola, drugi gumb pa za gospoda Garoja. Kaj to pomeni? Pritisnite na rdeči gumb, Če želite podpreti gospoda Bartola, torej to je abecedni vrstni red. To ne pomeni, da glasujete proti nekomu. Torej, pritisnete gumb, ki ustreza kandidatu, ki, želite, ki ga želite podpreti, zato da bomo vedeli, kako ga želite podpreti. To je postopek. Madame Itfeld. Okay. Okay. Gospa Itfeld razumem to, da je za enega kandidata en gumb, za drugega pa drugi, ampak ali lahko še enkrat ponovite barve, zato da bo vse jasno, mislim, da je prišlo do neke zmede. Ja, sekretarjat je to izbral, to je popolnoma uh, pravično. Po, po abecednem redu je B pred G in zato je B prvi zeleni gumbek torej za Bartolo in rdeči gumbek za gospoda Garoja. Po abecednem redu, tako pač je. Ampak to ne pomeni, da je zeleni gumbek za, rdeči pa proti. Gre za tajno glasovanje, zeleni gumbek gospod Bartolo, rdeči gumbek gospod Garot. Če je rdečih več, potem bo podpredsednik gospod Garot, če bo zelenih več, pa bo to gospod Barut. Takšen je postopek. To je to. Okay, green... Je torej vse jasno. Zeleni gumb gospod Bartolo, rdeči gumb gospod Garot. Želite nekaj dodati? Če je vse jasno, ne? Gospa Sipel, izvolite. Še enkrat pojasnim zeleni in rdeči gumbek ne pomenita da ali ne. Obstaja samo gumbek, da za nekoga glasujete. Za gospoda Bartola zeleni gumbek, za gospoda Garoda rdeči gumbek. Če pa ne želite glasovati za nikogar, pa pač ne glasujete. Sem pravilno razumela. According, according to the procedures of the committee, V skladu s postopki v našem odboru se lahko tudi vzdržite glasovanja in temu služi beli gumbek. Ampak, kot rečeno, gre za tajno glasovanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da se na vaši glasovanji napravi ne bo pokazala zelena ali rdeča lučka. V vsakem primeru bo zagorila modra lučka, glasovanje bo tajno. Vprašanje pa je, ali bo več glasov za zeleno opcijo ali več za rdečo opcijo. Torej, gospod Bartolo, zeleni gumbek, gospod Garod, rdeči gumbek. Pritisnete tistega, za katerega želite glasovati. Če se želite vzdržati in imate to pravico, potem pritisnite beli gumbek. Tako, sedaj, če je vse jasno, lahko glasujete. Glasujemo. Now the vote is closed. Glasovanje je zaključeno. <laughs> Gospod Bartolo eh, je izvoljen kot, prvi, kot drugi podpredsednik. Čestitam. Okay. La, la la Najlepša hvala, čestitke in prosim, da se nam pridružite za predsedniško mizo, ker ste zdaj član predsedstva. Hvala. Najlepša hvala vsem, ki ste glasovali. Zahvaljujem se tudi obema kandidatoma. Rezultati so bili jasni. Tako, gospod Bartolo, pridružite se nam. Komplimenti. Tako, sedaj pa nadaljujemo mesto tretjega podpredsednika, enak postopek čakam nominacije. Gospa Mecola, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, čestitke z naše strani, veselimo se nadaljnega sodelovanja v tem mandatu. Mi imenujemo gospoda Balaša Šitbegija za tretjega podpredsednika tega odbora. Balas gospod Balas Itbegi je prisoten. Ali sprejmete to nominacijo? Ja, najlepša hvala, sprejemam. Ste izpolnili vse zahteve? Ja, sem. Obe izjavi, da. Odlično. Zanima me, ali obstaja kakšna druga nominacija. Ja, nekdo se javlja. Gospa Rajnke, najlepša hvala. Tudi z moje strani eh, čestitke. Mi bi radi predlagali našo kolegico, da mi jo karam. Oziroma kolega. Poslušala si je another proposal, mister. Pa še ena nominacija, gospod Kareme. Ali torej sprejmete? Da, sprejmem kandidaturo in izpolnil sem vse svoje obveznosti. Torej, sprejemate in tudi izpolnili ste obe izjavi. Očitno imamo dva kandidata, še kdo? Imamo še kakšno nominacijo? Eh, glede na te okoliščine bi prosila, da se za nekaj trenutkov prekine sestanek, namreč posvetovati se moram s koordinatorji. Razumem, ali lahko to storimo, ali kdo temu nasprotuje. Koliko časa potrebujete? Opravičujem se, gospod predsednik, ampak nekaj minut potrebujem. Pet minut ali bo pet minut dovolj? V redu, potem pa, če se vsi strinjate če obstaja kak način, da se ta situacija razreši, v tem primeru je najbolje, da naredimo petminutni odmor. Čez pet minut pa nadaljujemo s sestankom in takrat bomo glasovali. Hvala.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 Dear colleagues, dear colleagues. Spoštovani kolegi, razumem, kakšna je situacija. Prosim, če se lahko posedete.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 Razumem, da so se koordinatorke posvetovale. Tako, razumem, da smo potrebovali malce časa in potrpljenja, ampak sedaj, če se posedete, mislim, da smo dosegli rešitev in zato sem tudi hvaležen. Gospa Mecola, izvolite. Hvala lepa, hvala vsem za potrpljenje. Predlagam in upam, da bodo kolegi to podprli da v tem trenutku prekinemo in začasno preložimo izglasovanje za tretjega podpredsednika tega odbora. V drugih odborih se je zgodilo podobno. Predlagam, da se torej nadaljuje z glasovanjem četrtega podpredsednika, tako da lahko um, torej zaključimo ta postopek. Mesto tretjega podpredsednika pa ostane še uh, odprto. Hvala lepa. Zanima me, ali obstaja podpora za, to, za ta predlog. To se mi zdi smiselno. Namreč predpostavljam, da je ILS e imela izbiro glede tega, koga imenovati in o tem želijo še razmisliti. Če nadaljujemo z glasovanjem o četrtem podpredsedniku, bi na tak način lahko na pravičen način razrešili situacijo ko čakamo na nadaljne dogodke. Gospa Sipel, želite komentar? Hvala lepa, lahko se strinjam s tem predlogom. Lahko sedaj glasujemo o četrtem podpredsedniku in upam, da bodo skupine prelesle našle rešitev glede, zadnjega, glede tretjega podpredsednika. Še nekdo želi besedo, izvolite. Jaz se ne strinjam s tem, da bi sedaj glasovali o četrtem podpredsedniku. Namreč eh, od tega glasovanja oziroma od glasovanja tretjega podpredsednika je odvisno, kdo bo zauzel mesto četrtega podpredsednika. Mogoče nominacije so odvisne od tega in zato predlagam, da ali sedaj glasujemo o tretjem podpredsedniku ali pa v celoti preložimo glasovanje. Frau Ernst. Gospa Ernst. Mi nimamo nobenih težav s tem, da bi sprejeli takšno rešitev, torej tudi po mojem mnenju lahko sedaj glasujemo o četrtem podpredsedniku. Glasovanje glede tretjega podpredsednika pa lahko preložimo na kasnejši datum. Mislim, da je to rešitev, ki jo lahko sprememo. Gospa Intfeld, izvolite. Hvala lepa. Tudi mi lahko podpremo predlog, da se preloži glasovanje. Žal, zdi se mi, žal, da smo prišli v to situacijo. ELS je predlagala, da preložimo glasovanje, vsi poznamo razloge. Upam, da bo ELS prevzela odgovornost tukaj in zagotovila to, da ko glasujemo čez deset dni, da bodo do takrat tudi našli rešitev in da se ne bomo znašli v podobni situaciji kot danes. Še nekdo želi besedo, izvolite. Najlepša hvala. Tudi zeleni podpiramo predlog, da se glasovanje preloži, ampak kot je povedala gospa Intefeld, upam, da bomo ta čas izkoristili za to, da se izbere kandidat, ki ga lahko vsi podpremo. Predlagam tudi, da se sedaj glasuje o četrtem kandidatu oziroma četrtem podpredsedniku. Kot predsednik bi se rad vsem zahvalil za razumevanje, glede na to, da je nastala nepričakovana situacija. In sedaj smo našli tudi predlog glede potencijalne rešitve, to je predlagala koordinatorka ELS, gospa Mecola. Tudi jaz kot predsednik mislim, da večina podpira ta predlog gospe Mecole, da se torej koordinatorji večjih skupin v tem odboru soglasno strinjajo, da bomo preložili glasovanje o tej tretjem podpredsedniku odbora. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem o četrtem podpredsedniku. To bomo torej storili. Nadaljujemo torej z glasovanjem o četrtem podpredsedniku. Zanima me, ali ima kdo kak predlog, kakšno nominacijo. Gospa Mecola, izvolite. Hvala lepa. ILS e želi imenovati gospoda Emila Radeva za mesto četrtega podpredsednika hvala lepa, tudi to je veteran odbora Libe. Ali sprejmete to nominacijo? Da. In ste izpolnili tudi vse zahteve, obe izjavi? Da. Ok, any other candidate? Any... Imamo še kakšno nominacijo? Želi še kdo predlagati kandidata? Ne, v tem primeru lahko s ploskanjem potrdimo četrtega podpredsednika odbora Libe. Najlepša hvala. Pridružite se nam za predsedniškim odrom. say you could discuss okay. the match of the Solvay share with the coin just tomorrow. Yes. Well, if you, if you allow me just for. Če mi dovolite samo še trenutek, da zaključim sestanek, da zaključim to ustanovno sejo. Vsem skupaj se najlepše zahvaljujem. Osebno bi se vam rad zahvalil, zahvalil za zaupanje, ki ste ga uložili vame. In govorim tudi v imenu drugih članov predsedstva. Še obvestilo predsednika, jutri bo potekal prvi sestanek koordinatorjev. In sicer jutri ob desetih zjutraj eh, bomo začeli z delom, potekal bo sestanek koordinatorjev in takrat bomo gotovo imeli dovolj časa, da spregovorimo o tem vprašanju tretjega podpredsednika. Torej, več manevrskega prostora bo za skupino ELS, da se tam eh, dogovorimo, gospa Mecola lahko pripravi konstruktivno rešitev glede tega vprašanja. V tem trenutku pa lahko proslavimo to, da se zaključuje prvi ustanovni sestanek odbora Libe. V prvem delovnem tednu po plenarnem zasedanju v Strasburu pa bo potekal prvi redni sestanek 24. in 25. julija. Vabim vas na sestanek. Najlepša hvala.